začne jutri ob 8.30 do 14.30 in od 15. do 20. ter od 21. do 24. Dnevni red je bil objavljen in je objavljen tudi na spletni strani Evropskega parlamenta. Zahvaljujem se kot običajno tudi tolmačem in vsem sodelavcem predsedstva. S tem zaključujem sejo. Hvala.